Herr Präsident! Die am 2. Februar 2012. Nadaljujemo z zasedanjem. Prosim, vas, če se posedete. Zapisnik zapisnika iz 1. Eh, in 2. februarja in sprejeta besedila so na voljo. Če ni pripomp, je dnevni red s tem tudi sprejet.